So, um, I'm going to start. Tako, začela bom in se skupaj prenašamo po spletu. Hvala lepa, da ste prišli. Ni eh, prav dosti poslancev, ampak eh, prepričana sem, da bodo stvari spremljali kasneje. Pogovarjali se bomo o platformi za informacije v javnem interesu v okviru direktive o univerzalnih storitvah. Želimo razumeti, kako dela Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacije. To je agencija ENISA. Tako da pozdravljam gospoda Uda Helmbrechta, ki je izvršni direktor, priletel je k nam, tako da bomo skupaj preživeli nekaj časa. Ali veste, koliko časa smo mi porabili, uh, ko smo se pogovarjali o vas, ko je šlo za mreže, za varnost mrež, za varnost informacij. To je izredno pomembna točka uh, varnostne politike, tako da smo se o tem precej pogovarjali. Uh, tudi z luksemburškim predsedstvom tesno sodelujemo, da bi našli rešitve, seveda pa delamo tudi na tistih najbolj perečih vprašanjih eh, v okviru dialoga oziroma trialoga. Tukaj imamo poročilo, ki ga je pripravil sekretarjat. Eh, Peter Traung je to pripravil, ker se skupaj prenašamo po spletu, kažem to tudi v kamere. Tukaj gre za zanimive in korisne informacije o sami platformi v javnem interesu. Najprej bo sledila predstavitev, potem pa boste gotovo imeli tudi kaj vprašanj. Izvolite. Yes. Dobr dan, me lahko vsi slišite. Hvala lepa za vse te informacije in pa za uvodni nagovor, gospa predsednica. Danes bom govoril o manjšem delu dejavnosti Enise. Gre za ozaveščanje državljanov. Rad bi razložil, kako trenutno je na ravni Evropske unije in se pogovarjamo o, o direktivi o varstvu o, podatkov tukaj poteka trialog. To so bistvene uh, stvari, to je bistvena uredba tudi za delo agencije Enisa. Če si pogledamo širši okvir, um, imamo tudi strategijo uh, na evropski ravni, ki je bila objavljena pred leti. Še zdaj delamo na nekaterih vprašanjih, recimo pristop um, enotnega digitalnega trga je ena od vprašanj. Uh, Torej, tukaj je kar nekaj stvari, danes bomo govorili o varnosti m, mm, pri informacijski tehnologiji. Enisa eh, v okviru svojih dejavnosti ozavešča eh, industrijo, državljane, tudi vlade. No, eh, verjetno vas večina, kot ste menili, pozna naše delo. Tako da bi vam danes želel predstaviti naše delo z treh vidikov. Eno so projekti, ki obravnavajo nevarnosti. Tukaj gre za poslovne modele. Vsako leto imamo okrog 25 do 30 projektov, v okviru katerih potem objavimo priporočila. Potem drugi del naših dejavnosti se nanaša na člen 14. Tukaj gre za države članice. Obiskujemo države članice. Približno 15 zaprosil na leto jih imamo. Gre za usposabljanje. Eh, strateško svetovanje in tudi drugo. Tukaj torej smo v tesnem stiku z državami članicami. Potem pa je tukaj še tretji del. Tukaj pa gre za zakonodajni proces in zato sem tudi tukaj. Gre za komisijo, parlament, svet, eh, ki sodelujejo in eh, tudi mi pomagamo pri izvanju direktiv in ured v državah članicah, recimo na področju telekomunikacij smo zelo uh, ponosni, pa tudi pri nekaterih drugih direktivah. Uh, zelo smo ponosni, da uh, ozaveščamo akterje po Evropi. Vesel sem, da bomo imeli kasneje tudi razpravo. Če si pogledamo vlade, vidimo, da imajo te strukture, imajo ministrstva, imajo upravitelje, potem urade za povezovanje. Tako da, kadar gre za varno zaščito v državah članicah, točno vemo, s kom se pogovarjamo. Ko gre za industrijo, je tukaj stvar nekoliko teže, imamo združenja, lobiste, eh, različne sektore, ampak eh, stvari niso tako strukturirane kot pri vladah. Eh, pri različnih združenjih so tukaj še različni industrijski interesi. Ko pa gre za državljane, je stvar še bolj zapletena in o tem zdaj govorim. Želel bi torej spregovoriti o eni od naših vodilnih pobud, mm, to je Evropski mesec kibernetske varnosti. To je pobuda, s katero želimo povečati ozaveščenost državljanov. Tukaj sodelujemo s komisijo, potem združeni v državah članicah eh, z vladami in če si pogledamo leta 2013-2014-2015, vidite, da smo zajeli vseh 28 držav članic Evropske unije, tudi Norveško in Švico iz držav EFTE. Tako da to pomeni, da gre za uh, nagovarjanje široke javnosti. Vsaj z vedika upravljanja lahko vidite, da skušamo doseči, kar smo si zadali. Kar nekaj dogodkov je pred nami, recimo oktobra, če si pogledate, veliko držav članic je povabljenih na te dogodke in veliki ziv je, kako e, zravni Evropske unije doseči države članice e, in potem kasneje tudi državljane. Trenutno v državah članicah izvajamo usposabljanja, tako da bi lahko dobili dovolj ljudi za naslednje velike dogodke, ki bodo potekali oktobra letos. Recimo, imamo vprašalnike v različnih jezikih, imamo diva in to. Veliko gradiva lahko dobite v vseh 24 eh, jezikih. Potem vključujemo akademsko sfero, javni sektor, raziskovalce, dobivamo povratne informacije iz skupnosti, izvajamo evalvacijo, kar pomeni, da imamo na voljo kar nekaj vsebine, ki jo želimo posredovati deležnikom. Gre za kombinacijo med vladami, zasebnimi pobudami, industrijskimi pobudami, nevladnimi organizacijami. Na koncu pa imamo poprečnega uporabnika. Če si pogledamo tega, eh, lahko rečemo, da imamo danes štiri skupine končnih uporabnikov. Nekateri, eni so mladi ljudje, včasih se triletniki, štiriletniki igrajo s tablicami, še preden začnejo pisati ali brati. Torej, potem imamo eh, ljudi, ki so stari od 10 do 20 ljudi, eh, let, informacijsko gledanost so zelo aktivni, niso pa ozaveščeni glede varnosti. Z tehničnega vidika že, um, ko gre recimo za zasebnost, za viruse, za različne črve in podobno, ampak nekako so optimistični in si pravijo, nič se ne bo zgodilo. Težko je 15-letniku uh, razložiti, kakšen učinek bo imelo to, da je zdaj v nekem socialnem omrežju čez deset let. Potem so tukaj še ljudje, ki so starejši od 60 let, ti so vse bolj dejavni. Včeraj v Nemčiji je bila objavljena neka študija, ki pravi, da 60 odstotkov uporabnikov, starejših uporabnikov uporablja uh, zaščitne instrumente. Torej, imamo po eni strani uh, Eh, skupino, ki je zelo previdna, po drugi strani skupino, ki ni previdna, tako da je pred nami kar eh, nekaj izzivov. Recimo, če si nekdo eh, postavi vprašanje, kaj moram se storiti, če želim rezervirati letalsko karto, so nekateri bolj previdni, drugi manj. Potem imamo še skupino, v kateri so zelo izobraženi ljudje, ki informacijsko tehnologijo uporabljajo vsak dan, pametne telefone, mobilne naprave. Potem so pa tukaj še čisto običajni, poprečni uh, eh, uporabniki, uh, ki želijo izvedeti, kakšen je najbolj varen način uporabe. To je tista skupina med 25 letom in 60 oziroma 65 letom. Ko gre za ozaveščanje, je tukaj vprašanje, kako doseči vse te skupine. V nekaj državah članicah imamo različna urodja, lahko uporabimo kvize, ki so namenjeni bolj za strokovnjake ali pa tudi za tiste, ki so manj izobraženi. Tukaj kar nekaj stvari je na voljo. Potem imamo tukaj še spletni portal za urodja za zasebnost. Eh, dobro je, da ljudje vedo, da to obstaja. In dobro je, da se to uporablja, ko se izvaja direktiva o varstvu podatkov. Raziskujemo tudi, kako se lahko vse bolj uporabljajo spletne platforme, da se ljudi izobražuje, da se jim pomaga. Ljudje treba usmeriti v te platforme, da si jih lahko ogledajo. Tako, to je bil kratek uvod, povzel sem, kaj počnemo, zdaj pa lahko gremo v večje podrobnosti. Gre za sodelovanje na evropski ravni z vladami, potem pa tudi združeni z nevladnimi organizacijami v državah članicah. Poleg tega gre tudi za izobraževanje. Torej, kdo je v državah članicah odgovoren za izobraževanje, kako lahko naredimo več na tem področju. Postavlja se vprašanje, ko govorimo o pobudi eh, za enotni digitalni trg, kaj to pomeni za posamezne uporabnike in kaj lahko še storimo za večje ozaveščanje. In na koncu se postavlja še pomembno vprašanje, kako doseči ciljne skupine državljanov. Naj vam predstavim primer, da boste videli, kako zapletene so stvari. V državah članicah imamo kar nekaj pobud. V Evropski uniji imamo pol milijarde državljanov in če si pogledamo eh, recimo pobude, eh, ena od njih je bila pobuda o varstvu v eh, oblaku. Nekaj zadetkov je, ampak ni jih dovolj. Če si pogledamo, koliko je pobud v šolah, so tukaj številke vedno nizke. Tako da so. Mm, izzivi pred nami veliki. Malo je tudi naročnikov na informacije in podobno. Torej gre za to, da se razširjajo informacije po različnih sektorjih, da dosežemo tiste ljudi, ki jih želimo doseči, ki pa sicer ne klikajo vsak dan po spletnih straneh. Hvala lepa. Hvala lepa, pozdravljam tudi vse goste, ki so se nam pridružili zadej. Eh, mislim, da so to naše goste iz Westminstra, je tako lepo pozdravljeni. Eh, to je odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Pogovarjamo pa se z izvršnim direktorjem eh, Agencije Evropske unije za varnost omrežji in informacij. Ta agencija je dejavna v vseh državah članicah Evropske unije, izboljšuje zmogljivosti, gradi zmogljivosti na področju kibernetske varnosti. Trenutno pa imamo tudi dosje Andreja Švaba glede varnosti v omrežji in pa informacij. Andreas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospodu Helmbrechtu, za odličen uvod. Pokaže nam, kakšne kakšen je način dela za Enizo, tako v okviru klasičnega notranjega trga, pa tudi digitalnega uh, notranjega trga. Eniza ima pomembno horizontalno funkcijo. In uh, ta je izredno pomembna. Andres, naj te zaustavim za trenutek. Če želite poslušati angliščino, pritisnite dve, torej kanal dve. Če želite kak drug kanal, kak drug jezik, pojdite po številkah in poiščite ustrezen jezik dobro jaz pa bom nadaljeval v nemščini jaz pa bom poslušal v španščini krasno no se opravičujem eniza ima izredno pomembno presečno horizontalno vlogo eh, na digitalnem področju notranjega trga in to, to področje je zelo pomembno. Gospod Helbrecht, imam dve konkretni vprašanji za vas. V okviru um, tega interesa za javne storitve, direktive o univerzalnih storitvah. Govorite o platformi, kjer imamo nek eh, zavezujoč element. Vi ste tisti povezovalni element med državami članicami in ponudniki storitev. Eh, tako je vsaj napisal sekretarjat v svojem prispevku tukaj. Mm, piše, da imajo države članice na voljo možnost, da se eh, neposredno povezujejo z agencijo, da komunicirajo z njo ali lahko pojasnite, eh, zakaj se države članice tega instrumenta ne poslužujejo. Potem drugo vprašanje. V prejšnjih mesecih smo pogosto slišali, kakšna je vloga Enise pri Evropski eh, direktivi o kibernetski varnosti. No, optimistični smo glede te direktive. Ali ima Enisa pri tem uh, kaj besede, ko gre za opredeljevanje standardov, ko gre za uh, povečevanje odpornosti oziroma za zagotavljanje večje pripravljenosti. V tem okviru bi želel, da odgovorite na vprašanje, kako menite, da bodo ti standardi izgledali v prihodnje. Ali je možno, da bodo morali uh, Um, morala podjetja shranjevati neko eh, kritično digitalno strukturo ali bomo imeli neke evropske um, strežnike, kjer se bodo informacije shranjevale. Ta tematika um, počasi prihaja v spredje. Imamo recimo velike ameriške multinacionalke, ki shranjujejo ogromne takove podatkov, imajo nekaj strežnikov tudi tukaj v Evropi, tako da moje vprašanje verjetno ni tako napačno, kakšni bi bili standardi, eh, ko gre za vprašanje eh, kibernetske varnosti in pa eh, odpornosti, ki mm, jo moramo zagotoviti poslanci, tisti, ki imate vprašanje, nam to prosim pokazi, pokažite. Evelin Gerbhardt, izvolite. Hvala lepa. Hvala za vse informacije, ki smo jih dobili. Te informacije so zelo koristne. Zahteve glede varnosti so seveda zelo različne. Varstvo podatkov je pomembno, tukaj gre za osebne podatke ljudi. Vse pogosto je pa tudi za podatke podjetij, ki so uh, izredno občutljivi. Vprašanje je, kako lahko poskrbimo za to, da se zagotovi varnost lahko uporabljamo informacijske kampanje. Eh, treba je ljudi ozaveščati o tveganjih, ki obstajajo. V obvestilu sem eh, prebrala nekaj, kar ste omenili tudi že sami in sicer eh, mnogi državljani niso tako zelo ozaveščeni, ne vedo tako zelo dobro, kaj lahko storijo sami za varstvo svojih podatkov recimo, da je treba sem in tja zamenjati geslo. Ali pa da lahko postorijo še marsikaj drugega, recimo da namestite požarni zid v svoj računalnik in podobno. Kako torej lahko poskrbimo, da bodo ljudje, da bodo državljani vedeli več in da jim bo jasno, da gre tukaj za, za res pomembno vprašanje.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 posebnega gosta, študenta iz Univerze v Romuniji. Gre za gostja in veseli me, da lahko sodeluje v tej razpravi. Več vprašanj imam. Gradila bom na tem, kar je povedal generalni direktor. Povedali ste, da imamo različne kategorije ljudi, imamo mlade ljudi, starejše ljudi. Rekli ste, da se nekateri ljudje bojijo uporabljati informacijsko tehnologijo, drugi ljudje enostavno ne zagotavljajo dovolj eh, varnosti in zaščite zase. Eh, nekateri se bojijo, nekateri so nevedni. Mm, ljudje enostavno niso dovolj izobraženi. Naj vas vprašam par stvari. Ali ne menite, da bi morali v izobraževalnem sistemu v državah članicah okrepiti tudi področje informacijske tehnologije. Tukaj ne gre samo za uporabo informacijske tehnologije, temveč tudi za vsa tveganja, ki so povezana z njo. Gre za varovalke, gre za zaščito ki jo je treba zagotoviti. Ni dovolj, da enostavno znate samo vklopiti tablico, ko se, se stari tri leta. To ni dovolj. Ali ne menite, da bi morali tudi države članice narediti več na področju izobraževanja? Morali bi imeti dodatni modul Eh, v okviru katerega bi eh, ljudje obveščali eh, vsem tem, ko kupijo tablico oziroma ko se priključijo na internet. Potem še eno vprašanje. Ali niso tudi vlade tiste, ki bi si morale bolj prizadevati za razširjanje informacij med državljani? kajti v njihovem interesu je, da so državljani obveščeni in ozaveščeni. In potem še, mi povejte naslednje, verjetno imate določen proračun. Na začetku ste rekli, da boste sodelovali z nevladnimi organizacijami, da boste izvajali ankete, da boste imeli vprašalnike. Torej, kakšen je vaš proračun za te dejavnosti? Vnaprej se zahvaljujem za odgovore. Tehnologija je. Yeah vedno korak naprej pred tem, eh, o čemer so ozaveščeni običajni državljani. Uh, no. <laughs> Gospod Goga, hvala lepa, nekoliko preveč sproščen sem bil. Kakšno je sodelovanje med državami članicami trenutno? Kako to sodelovanje deluje v praksi? Ali menite, da Eh, bodo ukrepi, ki so predvideni v direktivi, okrepili sodelovanje med državami članicami. Prej ste že omenili, da so trenutne razprave o tej direktivi bistvene za prihodnjo delo ENISE. Verjetno veste, da eh, je v tej direktivi predvidena zelo pomembna vloga za ENISO. Ali lahko poslancem v tem odboru razložite, kako koristno je eh, vključiti eniso v skupino za sodelovanje med državami članicami. Kako pomembno je tudi izmenjevati si informacije o kibernetskih napadih med državami članicami. Hvala lepa. Kaja Kalas. Kaja Kalas. Hvala. Mogoče se bo slišalo neumno vprašanje, ampak vseeno ga bom postavila. Prebrala sem si, kaj počnete, ampak ne razumem pa prav dobro, za koga to počnete. Ali lahko uh, to podrobneje razložite, prosim? Poleg tega, tudi zdaj razumem, da razvijate neke mm, osnovne procese namenjene podjetjem. Če je tako, me zanima, ali podjetja in države članice dejansko tudi prevzemajo najboljše prakse, kako stvari potekajo. Pred nekaj tedni smo imeli dogodek na temo kibernetske varnosti, kjer, je, eh, kjer so strokovnjaki govorili o kibernetski varnosti. Zanimivo je bilo slišati, da je najšipkejši element v tej verigi ravno posameznik. Mm, govorili ste o izobraževanju, mislim, da je to zelo pomembno, kajti uh, Eh, lahko imate zelo tehnološko razvici s tem, ampak če ljudje eh, še vedno eh, svoje pin številke uh, zapisujejo na neke listke, da se jih bodo spomnili, potem se skupaj ni nič vredno. Kako pa je z evropskimi inštitucijami, kako je z njihovo uporabo najboljše prakse na področju kibernetske varnosti. Recimo v tej stavbi slišali smo, da ljudje, ki pridejo to stavbo, izklopi, izklopijo svoj uh, Wi-Fi, um, pametne telefone, kajti sicer so okuženi z različnimi stvarmi. Zanima me, kako se vi lotevate tega vprašanja. Če nihče drug nima vprašanja, imam pa še jaz enega. Zanima me, kaj menite o sodelovanju z drugimi deli sveta v okviru strategije o enotnem digitalnem trgu, o kateri smo se pogovarjali s komisijo danes dopovdne, se osredotoča tudi na izboljšanje standardov. Kako pomembno je to, imamo evropske standarde, seveda pa imamo tudi svetovne standarde, zlasti uh, ko gre za kodiranje, ko gre za varnost v oblaku. Kakšne so torej tveganja, kakšne so prednosti, če se bomo odločili za bolj evropski pristop ali za bolj sodelovalni pristop? Prosim vas, da nekoliko bolj razdelate tudi to, kako lahko enisa oziroma strokovnjaki koordinirajo vse skupaj tudi z drugimi deli sveta tako da bi lahko sodelovali posod, kjer je to možno. Thank you very much uh, for your intervention and uh, for the questions. Uh, najlepša hvala. Najlepša hvala za ta vprašanja. So, uh, I will try to answer. Kontekst je zelo širok, bom pa vseeno poskušal odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Bom začel z vprašanjem gospoda Švaba. Ko sprašujete o platformi za informacije v javnem interesu, mislim, da je prva stvar to, da prav veliko ljudi ne ve za njo in za platformo še nimamo zelo veliko postopkov, kaj lahko naredimo. Nekatere osnovne postopke imamo, uh, v zvezi z informacijami, kako to narediti, drugi postopki pa še manjša, drugi pa še manjkajo. Potem drugo vprašanje, ki se je nanašalo na ozaveščanje. V našem načrtu za vzpostavitem imamo samo 48 delovnih mest, samo 48 dele, delovnih mest imamo predvidenih v kadrovskem načrtu in samo ena oseba je predvidena za ozaveščanje. In če govorimo o e, proračunu, stro, plačamo stroške misij, tiskanje zgibank in podobno, ampak to ni zelo veliko, to je samo toliko, kot potrebujemo za res tekoče poslovanje. trenutno imamo tak sistem, da imamo omrežja v državah članicah in sodelujemo s komisijo in inštitucijami. Pogosto pa zasebniki, zasebna podjetja podpirajo pobude. Torej, večino pobud v državah članicah podpira tudi zasebni sektor. Potem pa še pozitivna stran to je dobro za javno-zasebne pristope. Ne mislim, da potrebujemo za to v enizi dosti več osebja, ampak gre za to, kako lahko z majhno stvarjo dosežemo res veliko. Zdaj bom pa še povezal nekaj drugih vprašanj. If you talk about, uh, let's say, the NIS directive, um, Če govorimo o direktivi NIS, moč Enise je v tem, da podpira izvajanje nacionalne zakonodaje in da se pogovarja z vladami in različnimi sektorji. Uh, Če govorimo o standardih, je to zelo pomembno. Ampak, če gledate sektor IT, sektor v Evropi v zadnjih desetletjih, moramo gotoviti, da nismo konkurenčni ZDA in Aziji. E, tega se bom lotil še pri zadnjem vprašanju, ampak, če želimo imeti vpliv na standarde, je treba biti udeležen v organizacijah za standardizacijo. In če nisi več velik akter, potem ne sodeluješ pri standardih. Zdaj, če pogledamo Nokio, Microsoft je to prevzel, Siemens, mobilni del je opustil, Siemens ni več prisoten v IT dejavnosti in zato te ta podjetja ne sodelujajo več pri standardizaciji in zdaj nimamo več vpliva na standardizacijo in to je zelo pomembno. Potem pa imamo evropski cenelek, vsaj mi pri Enisi poskušamo na strateški ravni se pogovarjati z njimi in konkreten primer je, da smo lani sprejeli direktivo o kvalificiranih elektronskih podpisih in skupaj s komisijo smo se pogovarjali o tem, kako bi to lahko vzpostavili in kakšne standarde bi potrebovali na evropski ravni. To so pač majhna področja, povezana z nekaterimi predpisi in tam lahko kaj naredimo, na nekaterih drugih področjih pa je to precej težje. Potem je bilo še vprašanje o podatkih in izmenjavi podatkih podatkov. Vemo, da je bila to največja ovira v direktivi o varnosti omrežjih in, inform in informacij. Še vedno je to nacionalni interes v večini primerov. Če gledamo varnost informacij in računalniško varnost, potem vedno govorimo o tem z nacionalnega vidika. Na evropski ravni pa še vedno nismo dovolj zreli za to, da bi vse te občutljive podrobnosti bili pripravljeni deliti na regulatorni ravni. Zato je potrebno zaupanje, zato je treba poznati ljudi, poznati omrežja in tako naprej. Zato ni dovolj, da to zapišemo v uredbo in potem zahtevamo izvajanje, kajti tveganje pri tem je, da ne bomo vedeli, kdo in kaj se izmenjuje. Zdaj bom predstavil dve, dve, dva vidika. Imamo člen 38a v telekomunikacijskem svežnu o obvestilih o kršitvah. Enkrat na leto objavimo poročilo o tem. In govorili smo z ministri, ministerstvi in različnimi organizacijami o izmenjavi podatkov. In kaj se je zgodilo? Sprejeta je bila uredba, podrobnosti pa se izkažejo pri izvajanju in izkazalo se je, da je raven poročanja zelo nizka. In od telekomunikacijskega sektorja dobimo obvestilo o okrog 100 do 120 incidentih na leto za celo Evropo, za vse ISP-je. In sprašujemo se, zakaj ne dobimo res vsega, kar se dogaja v sektorju. Kajti, zakaj? Zato, ker pač ni interesa za to, da bi izmenjavali informacije, eh, med evropsko in nacionalnimi ravnmi in enako velja tudi za direktivo NIS. In potem je vprašanje, kaj lahko naredimo s temi podatki, zato da lahko vlade potem za to sprejmejo ustrezne odločitve in komisija tudi razmišlja o telekomunikacijskem svežnju. Vendar pa je pač tako, da države članice razmišljajo, pač samo iz svoje perspektive in ustrajajo pri svojih mejah in svojem ozemlju. Potem smo imeli še vprašanje o varovanju podatkov. Res je, da moramo še izobraziti in to bom eh, kombiniral z romunskim vprašanjem, torej da moramo to povezati z izobraževanjem. En primer. Če ste stari 18 let in dobite vozniško dovoljenje, kaj se zgodi, veseli ste in vozite, kolikor morete. kot eh, starši eh, pač poskušamo naučiti otroke, da bodo čim bolj varno vozili, hkrati pa jim tudi damo avto, da se z njim lahko vozijo. Imamo pa na drugi strani tudi druge stvari, imamo zavarovanja, ki so višja za mlade, imamo različne predpise, da zgubiš vozniško dovoljenje, če voziš konorec in tako naprej. Ampak tega v računalniškem sektorju nimamo spominjam se, ko sem bil mlad, da so policisti še hodili na šolo predavati, kako moram voziti kolo. In danes izziv, ki je pred nami, je izziv, ki ga ponavljamo že leta, da to ne pride v izobraževalni sistem. To je zdaj preveč zapleteno, v nekaterih državah članicah je to urejeno na regionalni ravni in tako naprej. Res je, to moramo vključiti v izobraževalni sistem, ampak glavno vprašanje je, kako bomo to naredili, kajti če so stvari prostovoljne, potem pač to ne bo prišlo v resnici v izobraževalni sistem in nekateri starši pač svojih otrok ne morejo naučiti tega. Ja, potem lahko obvestimo vlade, ampak včasih sem nekoliko pesimističen. Vprašaš se, kako pa v drugih primerjih obveščamo državljane. Obstaja kakšna pomembna tema na državni ali evropski ravni in eh, če pogledamo informacijsko varnost, kaj vidimo? Voditelji vlad, predsedniki vlad ne vključujajo internetne varnosti v svojo politično agendo in eh, tako pač je. Potem smo imeli še vprašanje o sodelovanju. To je res bistveno. Veliko lahko naredimo z majhnimi pobudami. Poznam pobude v državah članicah, kjer vključijo starejše ljudi, učijo starejše, kako to uporabljati. Potem imamo pobude uh, na podlagi zasebnosti želimo vključiti različne ljudi, ki izmenjujejo izkušnje in se trudimo, da se te stvari razvijajo in potekajo. In potem je, bila, je bilo še eno vprašanje, kako pa mi vse to počnemo. Na začetku sem rekel, da če govorimo z vladami, tam imamo dobre strukture, v industriji pa dobra omrežja. In če pogledamo industrije, eden od eh, naših glavnih strank so. On board. For example, if you take cloud computing. Delki za varnost v podjetjih. Kar nekaj let smo delali tudi na področju računalništvo v oblaku, imamo tudi sistem certifikacij, potem certifikatov, potem imamo združenje za računalništvo v oblaku, imamo tudi več certificiranih ponudnikov računalništva v oblaku, ki se ukvarjajo tudi z varnostjo. In če pogledamo različne sektorje, finance, bančništvo, telekomunikacije, to so področja, kjer je povezano zelo močna, ker je to povezano z računalništvom in kjer je treba tudi izmenjavati informacije. Če pogledate skupine za nujne, hitre odgovore na področju IT-ja, tudi to obstaja in to so mreže, kjer sodelujemo, podajamo tehnične, tehnična priporočila, če se postavljajo vprašanja in tako naprej. In izziv, če pogledamo računalniško varnost, je v tem, da je to treba narediti tam, kjer se to pojavi v državah članicah. To je podobno, kot če bi stvar primerjali z Europolom. Kriminalec, kriminalca ujamejo v nekem mestu, ampak zato je potrebno sodelovanje, ki je širše. Podobno je tudi tukaj, sodelovati moramo z agencijami in vladami, zato da bomo v Evropi dosegli višjo, varnost, račun, višjo računalniško varnost. In to najprej vidijo industrija, države članice in sektori, ki so bolj povezani z IT. E, Naprimer, pred nekaj meseci je bil hekerski napad na TV Sank. Torej, mi se osredotočamo, osredotočamo na tiste sektorje, ki so bolj povezani z IT sektorjem. Hkrati pa se moramo tudi potruditi doseči državljane. Če gledamo vse skupaj samo z vidika računalniške varnosti, naj predstavim naslednje. Mi pri Enisi sodelujemo s številnimi družbami, ki zagotavljajo računalniško varnost. F-Secure, Alvira, Amantec, to so take družbe. Potem pa imamo še telekomunikacijski sektor, ki mora to zagotavljati na vsakodnevni ravni. Potem pa imajo te družbe svoje stranke, ki so na drugi strani te varnostne verige. Ampak vse to so stvari, ki potrebujajo določen čas za to, da se vzpostavi zmogljivost. Pri nas imamo urad za računalniško varnost, sodelujemo z generalnim direktoratom za IT, imamo tudi varnostne uradnike v organu upravljanja, torej vse čas. Sodelujemo. Some critical remarks. Mm -hmm. Good. Um, look what happened in the last 15 years. Poglejmo, kaj se je dogajalo vse v zadnjih 15 letih. Ne gre toliko za tablice, pametne telefone in drugo, ampak veliki ameriški akterji, socialna omrežja, trgovci in tako naprej. In poglejmo, kaj se je zgodilo na kitajskem v zadnjih desetih letih Alibaba trg vrednostih papirjev in tako naprej. In mi lahko rečemo, da smo v Evropi vse to izgubili. In kaj se moramo v resnici spraševati? Zakaj gre, kaj vse je zdaj na kocki? In če pogledamo Eniso, lahko mi kasneje tudi pošljete kakšen e-mail v zvezi s tem, ampak veste. We don't have much influence anymore in this. So the question is, Da je računalniško vprašanje zelo globalno vprašanje in mi dejansko nimamo več vpliva in vprašati se moramo, kje je še evropski vpliv in kaj lahko naredimo. In tudi eh, z vidika industrije moramo poskrbeti za to, da bomo imeli v prihodnosti tak računalniški sektor, ki nam bo zagotovil vpliv tudi na globalni ravni. Okay, Želi kdo z nadaljevalnimi vprašanji? Želi kdo postaviti še kakšno vprašanje? It's a very, very broad theme to, to debate. Um, I'm intrigued by the point that Sem... Gospod Nilsteroj, to je zelo široka tema. Mogoče smo izgubili nekaj tekem, ampak ne celotnega tekmovanja. In sprašujemo se, kje so vsi ti ljudje. V zahodnem delu imamo deset tisoč. Thief, as as tu... Ljudi in če hočeš ujeti tatu, moraš biti vsaj tako pameten kot tat. In ali imamo dovolj ljudi za to, da zagotovimo vso to varnost, o kateri smo govorili. In ko ste govorili o izobraževanju, obiskali smo nekatere ustanove, kjer poskušajo že takoj, že v osnovnih šolah uvesti take predmete. Torej nekaj se je začelo, ne vemo pa, kako bo to zraslo in ali bo to postalo res del izobraževanja. Zato vas zdaj sprašujem, kaj je pa vaše mnenje glede zaposlovanja, če izgubiš človeške vere dvojno izgubiš. To je namreč tudi škoda za podjetja. Ivan, ali imate kakšna vprašanja? Uh, Iz DG Connect. The, like said, uh... Hvala, predsednica. Kot ste povedali, se tudi mi zelo veselimo nadaljne razprave o direktivi 2021-2020 o varnosti omrežij in informacij. To je zelo pomemben zakonodajni akt, zato bomo nadaljevali s pogajanji med parlamentom, s parlamentom in svetom. In upamo, da bomo direktivo na koncu uspešno izpogajali in da jo bodo države članice čim prej lahko prenesle v svoje zakonodaje. In zdaj, če se vrnem k temam, razprav, torej direktiva o univerzalnih storitvah in platforme ter zagotavljanje informacij državljanom na splošno. Mislim, da je to orodje, ki se sploh ne uporablja. Žal za nas pri komisiji žal mi ne moremo z pravnega vidika ničesar narediti. Ampak kaj dela ta direktiva? Državam članicam daje pristojnost, da od ponudnikov storitev, ki eh, zagotavljajo elektronske komunikacije, to so vsi telekomunikacijski operaterji, torej od njih zahteva, da javnosti zagotovi informacije v javnem interesu. Hkrati so to informacije povezane z varstvom podatkom, zasebnostjo, varnostjo in tako naprej. Vemo, je, da je ozaveščanje izjemno drago, hkrati pa je to urodje, ki obstaja, ki je v direktivi in ki se žal še ne uporablja in ki nas, države članice, nič ne stane, kaj ti obveznost počiva na, na ponudnikih storitev. Oni so tisti, ki morajo obvestiti državljane. načeloma ne vemo, da bi katerakoli država članica uporabljala določbe iz te direktive za to, da bi ozaveščala o teh vprašanjih. Zato mislimo, da je tukaj še prostor za to, da stvari izboljšamo, hkrati pa moramo imeti v mislih, da bo potekal tudi pregled elektronskih komunikacij, zato nočemo prejudicirati tega, kar se bo izkazalo v razpravah. Seveda pa je to vseeno tema, ki jo je treba upoštevati, kajti zaenkrat lahko države članice, če želijo, uporabijo ta ukrep posamezne države članice vsaj po naših podatkih te določbe niso uporabile. Ampak tudi z vse evropske perspektive bi to lahko bilo dobro orodje za obveščanje naših državljanov o ključnih vprašanjih povezanih z zasebnostjo in varnostjo in lahko bi to služilo tudi kot orodje za ozaviščanje. Do you want to come back on a couple of... Se želi še kdo oglasiti na to temo? Torej, samo nekaj je, s čemer se ne strinjam, ko pravite, da ni nobenih vodilnih eh, akterjev. Uh, ampak eh, vemo, da je kar nekaj zelo uspešnih eh, podjetij. Naprimer, eh, prejšnji teden sem se sestala z vodilnimi podjetja Gibraltar, ki dela te čip kartice in to, ti so resnično vodilni v svetu. Torej, bodimo malce bolj pozitivni. Torej, ne gre za to, da se ne strinjam s tem, kar ste pravkar povedali ampak eh, želel bi samo opozoriti, saj težava ni v tem, da imamo nekaj velikih podjetij ali nekaj start-upov. Gre za to, da nimamo ustreznih veščin. Naprimer, imamo veliko osebja iz Romunije, ki so zelo visoko izobraženi in eh, dosegajo dobre rezultate. Ampak problem je na evropski ravni če si pogledamo zda vidimo da imamo tristo milijonov državljanov eno valuto in če vzpostavite podjetje v teksasu ali v silicon valley v kaliforniji imate takoj naslednji dan nekaj kar deluje v angleščini imate takoj kritično maso. Medtem ko v Evropi imamo 28 držav, 24 uradnih jezikov in naprimer lahko, da imamo strežnik v Romuniji ali v, Bulgur, v Bolgariji, ampak če tam ustanovite podjetje, potem je težko. Um, poslovati na portugalskem ali v Španiji in če morate zagotoviti prevod v 24 jezikov, je to seveda še težje. Saj ni problem dobiti 10, 20, 30 milijonov za eh, neko start-up podjetje, ampak eh, ne morete pa zagotoviti 200 milijonov evrov sredstev, naprimer. In eh, če želite seznam vseh nemških podjetij, naprimer, ki so jih odkupila ameriška podjetja, potem vam lahko ta seznam posredujem. To je problem pri rasti in zato nimamo veliko evropskih podjetij, ki eh, kupujejo manjša podjetja, zato ker ta ne dosegajo kritične eh, mase. V združnih državah ali na kitajskem imajo morda drugačne socialne sisteme, ampak eh, na, v sektorju računalništva so veliko bolj uspešni. Torej, mi imamo znanje, ampak še vedno nimamo te rasti. In če izhajamo iz predpostavke, da bo vse v prihodnosti odvisno od računalniške tehnologije, potem se lahko vprašamo, kaj se bo zgodilo. Hvala. No, dobro, da ste nas spomnili na to, zakaj potrebujemo enotni trg. Torej, hvala lepa za to izmenjavo mnen. Prepričana sem, da bomo imeli še dvostranske razprave. Hvala lepa za vaš obisk. Hvala tudi, da ste pripomogli k boljši obveščenosti o tem. Torej, začeli bomo s sestankom koordinatorjev, razen če ima kdo še kaj. Hvala.